siamo in attesa dello... Čakamo na poslanko gospo Angeliko Nibler, ki je še ni v dvorani, moramo še počakati nekaj trenutkov. non possiamo cambiare l'ordine del Ne moremo spremeniti, spremeniti dnevnega reda, zato prekinjamo za pet minut. E speriamo meno. No. Ne vemo, kje je gospa Nibler. Moramo ugotoviti, kje je gospa Nibler. No- torej, nadaljujemo. Naslednja točka je poročilo Angelika Nibler, vesoljska industrijska politika EU. Če je poslanka pripravljena, dobi takoj besedo za štiri minute, prosim. Hvala lepa. Spoštovana gospa podpredsednica, spoštovana komisarka, kolegi in kolegice, danes smo lahko v številnih nemških časopisih prebrali, da želi ERDS uh, eh, črtati določena mesta v svojih raziskovalnih ustanovah. Mene to zelo skrbi, da bo eden izmed obratov pri Münchnu zaprt, 8000 delovnih mest je s tem uh, ogroženih. Uh, tukaj gre za uh, eno tretjino vseh uh, zaposlenih, poleg tega 150 podjetij, bo zaradi tega prizadeto tudi 150 podjetij, ki se ukvarja z uh, vesolsko industrijo. To ima tudi za civilno področje hude posledice. Številna podjetja, ne uživa vseh koristi vesoljske industrije. Poleg tega so tudi številne storitve, ki jih uporabljamo pri vsakodnevnem življenju, odvisne od vesoljske industrije, navigacijski sistemi, eh, evropski sistem za klic v sili, širokopasovni internet, televizija in tudi kmetijstvo veliko krat uporablja satelitske podatke. Zato se moramo lotiti glavnega problema vesolske industrije. Gre za financiranje pri vesolski industriji, gre za um, področje industrije z intenzivnimi investicijami, z dogoročnim načrtovanjem. Zato je nujno vse skupaj obravnavati na trajnostni način. Nihče ne bo investiral v to področje, če ne bodo vedeli, ali eh, jim bodo te investicije povrnjene. Mislim, da bi potrebovali finančno spodbudo, da bi morali dati na razpolago denar za inovacije, s katerimi bi potem ustvarjali gospodarsko rast in pa delovna mesta. Poleg tega potrebujemo tesnejše sodelovanje glavnih nosilcev vesoljske politike, Eh, Evropske vesoljske agencije, eh, institucij in pa držav članic in po, poleg tega potrebujemo načrt za raziskave do leta 2020. Podjetjem naj to služi kot eh, vodilna nit za investicije. Evropski parlament se je vedno zauzemal za ambiciozno evropsko vesoljsko politiko in pri tem moramo ustrajati. Galilejo moramo dokončati tako, da bo ta program postal polno operativen. Potem moramo upoštevati tudi vse možne prednosti satelitske komunikacije. Te prednosti je treba analizirati. Samo na ta način bomo lahko neodvisni od drugih držav z razvito vesoljsko industrijo. Z resnično evropsko vesoljsko politiko bo naša industrija lahko konkurirala in bo lahko tudi ostala konkurenčna. Grazie. Hvala. Gospod Kelly, prosim. Uh, hvala lepa vesolje tema ki osuplja številne ljudi ampak zaradi tega ti ljudje niso vključeni v to industrijo ta industrija je zelo omejena približno 30 tisoč delavcev 6,5 milijard evrov prometa ima ta industrija. Angelika Nibler je govorila o tem, da ima ta industrija ogromen potencial, ampak zato je potrebnih veliko raziskav, to pa seveda zahteva tudi financiranje. Eh, že dolgo leta imamo dobre programe, kot sta Galileo in Kopernikus. Če želimo uresničiti njihove potencijale, moramo investirati več v te programe. Sploh glede na to, da tukaj Indija in pa Kitajska prevzemata vodilno vlogo skupaj z ZDA, seveda. Evropa mora razmišljati naprej, temu področju mora biti zavezana, predvsem pa potrebujemo enotni trg za vesoljski prostor. In eh, zato si moramo močno prizadevati cela vrsta industrij bi se lahko razvila iz vesoljske industrije. V mojem volilnem okrožju je bilo nedavno ustanovljeno podjetje, ki uporablja satelitske slike za to, da nadzoruje razvoj gozdarstva po svetu. Eh, vsako podrobnost do zadnjega drevesa. Ne gre samo za spremljanje dreves, gre tudi za njihovo velikost, za odstranjanje teh dreves in kakršnokoli drugo eh, posredovanje v gozdove. Mislim, da bi nam lahko vesoljska industrija v prihodnosti prinesla zelo velike koristi in po tej poti moramo nadaljevati, kako je povedala tudi Angelika Nibler. Hvala, gospod Howard. Thank you very much, President hvala lepa. V mojem volilnem okrožju je bila razvita tehnologija, ki omogoča komunikacijo med solir, solar, solarnimi sistemi, lahko uh, spremljamo relativnostno teorijo in lahko tudi eh, vzpostavimo naše navigacijske sisteme. Eh, govorimo o Aškromu v Stevensu. Vsa ta podjetja priča o tem, kako pomembna je tukaj evropska podpora, če želimo zmagati v tej tekmi za vodilno mesto na področju konkurenčnosti in pa delovnih mest. Eh, Angelika Nibrar je omenila tudi odnos med vesoljsko industrijo in pa obramno industrijo. Eh, Aštrim in Stevenič, torej ti dve podjetji v Veliki Britaniji, sta se zavezali, da bo, da bo to ostal del, eh, obe komponenti bosta ostali del njihovega delovanja in na ta način bodo lahko ohranili delovna mesta. Eh, mislim, da bi se morali tukaj posvetovati z delovci in pa z sindikati, zato da bi lahko dosegli ta cilj. Hvala. Gospod Koreda. Eh, Hvala lepa. Čestitam poročevalki nujno potrebujemo vesoljsko industrijsko politiko, zato da bomo lahko vzdržali v tem boju, v tem mednarodnem konkurenčnem boju. Programi, kot so Galileo, so izredno pomembni. To je lahko dober zgled za industrijsko vesoljsko politiko. Um, Osredotočati se moramo na majhna in srednja velika podjetja, skrbeti moramo za razvoj in inovacije v povezavi z uh, obzorjem za leto 2020 je vesoljska politika pomembna tudi pri ustvarjanju delovnih mest in pa za gospodarsko rast, to je pomenilo za državljane v času krize in v povezavi z eh, skupno obramno in varnostno politiko. To industrijsko vejo je treba podpreti. Komisarja. Hvala, sedaj pa dobi besedo komisarka gospa Reding. First, uh... Gospa predsedujoča, najprej se zahvaljujem poročevalki gospe Nibler za to zelo pomembno poročilo. Gre za izredno pomembno industrijo. Vesolje je ključno področje zmogljivosti. Tukaj treba ustvarjati tehnološke, inovacijske, znanstvene inovacije. Eh, treba je ustvarjati odličnost. 11 eh, milijard evrov smo zato v naslednjem večletnem finančnem okviru namenili za evropske vesoljske programe, za eh, vesoljske raziskave, za Kopernikus in pa za Galilejo. Velik del tega zneska bo na voljo za vesoljske dejavnosti, zato moramo mm, kar najbolj učinkovito uporabiti te naložbe. Treba je zagotoviti dobro sodelovanje med vsemi um, udeleženimi uh, stranmi, med vesu, uh, eh, Evropsko vesolsko agencijo, nacionalnimi organi. Treba se izogniti tudi podvojevanju pri strukturah in pa uh, porabi sredstev. Uh, Komisija je objavila sporočilo o vzpostavitvi primernega odnosa med Evropsko unijo in pa eh, Evropsko vesoljsko agencije. Poročilo gospe Nibler pravilno povdarja potrebo po tem, da mora Evropa biti tehnološko tukaj neodvisna, da mora razviti ključne tehnologije za to, da bomo lahko uresničili naše ambicije na področju vesoljske politike in da bomo v svetu ostali konkurenčni. Eh, na globalni ravni moramo biti izredno previdni. Komisija si zato prizadeva ne samo glede na um, samo pri naprimer čez Atlantskem partnerstvu na področju trgovine in nalož sporazuma, ki ga pripravljamo z ZDA. No, eh, poročevalka podarja tudi pomen privat, eh, zasebnega komercialnega trga za to področje in pomen eh, sektorja satelitskih komunikacij. Komisija je predlagala celo vrsto ukrepov, s katerimi bi lahko razvili vesoljski trg, vključno z storitvami. Ukrepali bomo na področju raziskav, javnih razpisov, razpoložljivosti spektra in če bo to nujno, bomo poskrbeli tudi za zakonodajo hvala. Grazie, ladi. Hvala. S tem smo končali to razpravo. Glasovanje bo jutri ob 11.30 uri. Naslednja točka. Poročilo Prost, Kars 2020, akcijski načrt za konkurenčno in trajnostno avtomobilsko industrijo v Evropi. Besedo dobi poročevalec.